Eh, z lahkoto sledili vašemu vodenju. Sedaj pa obrazožitve glasov najprej v zvezi z eh, razmerami v Ukrajini. Besedo dobi kolega Teno, ki govori v imenu politične skupine in ima za to na voljo dve minuti. Gospod predsedujoči, skupina EKR pozdravlja izvolitev predsednika Porošenka, ki je spremembo postopnega vojaškega pristopa imel nekoliko uspeha pri osvobajanju Sovijanska, uspel je izpogajati spoštovanje miru, če bo ta spoštovan z obeh strani, če bodo izpuščeni talci. Če Rusija ne bo nehala podpirati skupin upornikov na shodu Ukrajine, ki destabilizira Ukrajino, Eh, mora Evropska unija sprejeti gospodarske sankcije proti Moskvi. Evropska unija se mora zavzeti za miroljubno politično rešitev ukrajinske krize, ki bo končala vojaško nasilje, politično zatiranje, ugrabitve in tako naprej. Takšna rešitev mora spoštovati teritorijalno celovitost Ukrajine, vključno z Krimom, ki ga je Rusija priključila s pomočjo nekih laži. Države, kot so Polska in Balske države, so zaskrbljene zaradi eh, proruskega, proruske vlade v Italiji. Eh, italijansko predsedstvo bi se moralo zauzeti za stabilizacijo te regije, podpisali bi, bi morali pridružitvene sporazume z eh, Ukrajino, Moldovo in Gruzijo in s tem podpreti evropske perspektive teh suverenih držav. Eh, Premijer Renzi ne sme sodelovati z Rusijo samo zaradi nekakšnih gospodarskih interesov, ne sme dopuščati uh, da bi želela Rusija spet uveljavljati nekakšen sovjetski režim, ki nima nobenega mesta v sodobnem svetu. Hvala lepa, gospod Tenok. Besedo dobi kolega Sogor. Ukrajina kapčan számos kérdés eldöntetlen még. Hvala lepa. V zvezi z Ukrajino ostaja še veliko odprtih vprašanj. Sprememba ustave mora zagotoviti, da bo v državi zavladal mir. Nespremljivo je, da usta, če ustava ne bi spoštovala razlik med posameznimi regiji in če ne bi spoštovala pravic manjšin, tudi ko gre za njihov jezik. Prepričan sem, da lahko demokratična, suverena Ukrajina obstaja eh, oziroma bo uspešna samo, če bodo imeli vsi državljani enake pravice, ne glede na to, ali govorijo ukrajinski, mačarski ali katerikoli drug jezik pri spremembi ustave mora biti tam zapisan postopek decentralizacije, tako da bodo tudi manjšine odigrale svojo ulogo pri vodenju države. Ukrajini želim veliko uspeha. Hvala lepa, kolega Sogor. če ne boste zapustili dvorane, bom vas poimensko pozval k temu. Kolega Šofhauser je naslednji. Eh, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Zakaj smo glasovali proti? Proti resoluciji. Tukaj gre za vzpostavitev vlade iz tujine v bistvu se odloča o predsedniku države, ki je v državljanski vojni in zaradi tega se ogroža celinska enotnost z Rusijo in se popušča imperializmu ZDA. To je enostavno propaganda. Hvala lepa, gospod Schaffhauser. Kolegica Wikström, kolegica Wikström, koleg, kolegica Wikström, lahko prosim prosite kolegico, da odide iz dvorane in se pogovarja zunaj dvorane. Sedaj pa kolega Korenike. Glasovali smo proti, Hvala lepa. Glasovali smo proti, kajti resolucija je enostranska. In žali njegovo ekscelenco Vladimirja Putina, ki se mora braniti. Poskrbeti mora za to, da ne bo vojne v Ukrajini in mora ščititi svoje sodržavljane. Mislim, da ti enostranski napadi niso upravičeni. V interesu moje države je neodvisna, močna Ukrajina. To pa ne pomeni, da moramo sedaj žaliti ljudi, ki nam niso všeč. Strinjam se s predhodnikom da gre za agresijo ZDA, da bi lahko, ko se bo razvila državljanska vojna, posredovali tudi vojaško. In to bo potem seveda vodilo do tega, da bo prišlo do trgovine z orožjem in to se nikoli ne izplača. Hvala lepa, kolega Korin Mike. Modrih kartonov pri obrazložitvi glasovanj ni. Tako da. Nadaljujemo, kolega Preda, odidite iz dvorane. Sedaj pa Albiol Guzman. Gracias. Hvala lepa. Glasovali smo proti te resoluciji zato, ker obsojamo sodelovanje institucije Evropske unije z ukrajinsko vlado. Ta vlada je eh, sad eh, Eh, vojaškega odara in to so neonacisti. Postavili se je ob eh, interese, gospodarske interese multinacionalnih podjetij in ZDA, namesto pa, da bi se postavili ob stran naroda in narodov, ki eh, so del Ukrajine. Zahtevamo neodvisno preiskovalno komisijo, zato da bi se preiskalo eh, masakr 2. maja v Odesi, kjer so Eh, bili ubiti, kjer je bilo ubiti 40 ljudi. In to so zagrešili predvsem uh, ekstremni desničari. Uh, eh, nas posebej skrbi pojav ekstremne desnice povsod po Evropi, pa tudi v Ukrajini. Hvala. Hvala lepa, kolegica Albilor Guzman. Kolegica Cimar. Kolegica Cimar. Kolegica Cimar. Kolegica Cimar. Zelo lepo bi bilo, če bi se posvetovali izven dvorane. Sedaj pa kolega Carver. Ta resolucija cilja na politike, ki si želijo vojne. In to bi imelo potem učinek za civilizirane države, da zaščitijo mir in preprečijo zločine proti človeštvu. Mimo grede, ta resolucija je bila zasnovana strani višjega vojaškega osebja, ki so že bili upleteni tudi v Irak in ki bodo verjetno tudi morali se soočati sodišči. Zaglasovali smo proti. Hvala lepa. Kolega Carver, sedaj pa kolegica Ždanoka. Glasovala sem proti tej resoluciji. Šokirana sem, da je kar veliko kolegov, ki je preglasovali o resolucijah o vzhodnem partnerstvu in o Ukrajini in Rusiji, ko smo imeli dober, dober pristop za odnose z Ukrajino, to smo sprejeli od septembra do aprila, ne čutijo odgovornosti za grozne dogodke v Ukrajini, maja, junija in julija. Zakaj ste črtali besedico Odesa iz resolucije? Proizvajate enaka besedila in gre za diskriminacijo tistih v Ukrajini, ki so proti pristopu k EU. Odrekate jim možnost, da so Ukrajinci prve kategorije. Rada bi vas spomnila, da glede na neodvisne študije, ki so bile izvedene decembra, takoj po uporu na Majdanu, da je 49 odstotkov Ukrajincev menilo, da so podporniki Majdana, 45 pa nasprotniki. Kar se tiče zonalnih dejavnikov, Rusija je omenjena 33 krat v tej resoluciji, ZDA pa ničkrat. Danoka. Hvala lepa, kolegica Ždanoka. Vse bi vas rad opozoril ni vas veliko, vendar pa, da ko berete razlage glasov, da ste počasni, kajti tukaj imam lučko, ki mi pravi počasneje, ker če ste prehitri, pač tolmači ne morejo slediti. Za tiste, ki ste novi, prekinil vas bom in vas prosil, da ste počasnejši, če boste prehitri, kajti to ne služi nikomu, če vas nihče ne razume. Tako, toliko o razmerah v Ukrajini in razlagil je vse na to temo. Sedaj pa resolucije glede zaposlovanja mladih začenja kolega Luke. Es beginnt Herr Kollege Luke, habe ich gesagt. Da bin ich aufgerufen worden. Kollege Luke, prosim. Zaposlovanje mladih. Um, da, želim obrazložiti svoj glas. To resolucijo sem zavrnil, zato ker znotraj Evropske unije ne upošteva izkrivljanja konkurence, namreč zaradi dejstva, da skupno valuto konkurenčno, še prav posebno južnoevropskih držav je znatno uvirana in glede na to potem narašča brezposobnost, še prav posebno brezposobnost med mladimi. Mislim, da je to tudi velika ovira za gospodarski razvoj. Na to je potrebno upozoriti. Hvala lepa. Danke, kolegi Luke. Hvala lepa, kolega Luke. Sedaj pa kolega Šogor. Hvala lepa. Brezposelnost med mladimi je zelo visoka, v nekaterih državah članicah gromozanska, tega sploh ne moremo dobro meriti. To se bo v naslednjih letih izkazalo tudi v demografski politiki in težave pri zaposlovanju bodo vedno hujše. Financiranje socialnih sistemov je postalo težavno. EU mora podpirati postopke, ki skušajo izboljšati položaj na področju zaposlovanja mladih, vendar pa brez prispevka držav članic to ne bo možno. MSPI so izpostavljeni velikim administrativnim bremenom. Če bi to zmanjšali, bi bilo za njih tudi veliko lažje delovati, se držati pravil in tako tudi zaposlovati mlade. Hvala lepa, kolega Sogor. Sedaj pa kolegica Sander. Merci, Hvala lepa, predsedoči, spoštovane kolegice in kolegi. Glasovala sem za to resolucijo, kajti pri 23 odstotkih brezposobnih so mladi tisti, ki so najbolj izpostavljeni krizi RST v Evropi. To pomeni, da ljudje Evrope ne marajo več. Kako naj verjamajo v evropski projekt, če pa nimajo prihodnosti? Pobuda za zaposlovanje mladih je začetek, vendar pa to zadeva samo 20 odstotkov regij v mojem volilnem okraju kakorkoli že, vse regije pa trpijo zaradi visoke brezposobnosti in to bo dolgotrajna težava. Zato se je potrebno tega lotiti v vseh regijah. Vsekakor je potrebno na tem področju storiti še več. Ukrepiti moramo program mobilnosti EURES, več jezičnost in bolje moramo izkoristiti tudi dvojne diplome moramo izkoristiti urode, ki jih imamo na razpolago za prihodne generacije. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Mela. Hvala lepa, predsedojoči. Glasovala sem proti, kajti brezposelnost med mladimi je izraz neuspeha utopije, ki jo živimo. Dva milijona Poljakov imamo, ki ne delajo, zelo veliko priseljencev iz drugih držav. In to kaže, da mladi, ki so izobraženi ali pa tudi ne, ne morejo dobiti zaposlitve. To je zelo pereče vprašanje. Mladi so seveda najpomembnejši. Potrebno je zagotoviti boljše zaposlovanje. Potrebno je uporabiti strukturne sklade, spremali smo sicer, sicer odločitve, vendar pa se nismo ustrezno prilagodili tem težavam. Zakonodaja na področju priseljevanja je sterilizirana, preveč zakonodaje je, ki je nepregledna, presposobnost med mladimi je nacionalna suverenost. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Begin. E, nonostante... Hvala lepa. Ne glede na sugestije iz moje skupine še zlasti, da se umakne tri odstotna meja za investicije za mlade, sploh niso bile upoštevane zaradi volje velikih strank v tem parlamentu. In a, eh, gibanje petih zvezdic, ki jih zastopam, je m, mm, se odločilo, da ne bo glasovalo, da se bo zdržalo. Kolegice in kolege, želim vam sporočiti nekaj zelo enostavnega. Mislimo, da ni važno, odkot prihajajo ideje, če so dobre in če podpirajo državljane, ki so nas tukaj poslali, da jih zastopamo. Mi smo izvajali in vedno bomo izvajali ta princip. Mislim, da glede na to bodo v prihodnje postopale tudi komisije v tem parlamentu. In dan, fra kolegi.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 Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. Podprla sem sprejem te rezolucije o zaposlovanju mladih, zato da bi končno eh, resno in učinkovito eh, začeli reševati enega največjih današnjih problemov v Evropski uniji, to je pa velika nezaposlenost mladih. Najalarmantnejše je na jugu Evrope, Republika Hrvaška pa tudi ni. Uh, brez težav eh, zaradi gospodarske krize in to so najbolj nažalost občutili mladi, ki začenjajo svojo delovno dobo. Približno eno tretjino nezaposlenih v, na Hrvaškem je med 15 in 20 let starih. Odhajajo v druge države, ker v Hrvaški ne morejo. Um, ostvariti svoje pravice na delo. Pravica do dela je človekova pravica in če ni dostopna do vsem, je to napaka politike. Pozdravljam. Um, rezolucijo in učinkovito kontrolo izvajanja, kajti od 6 milijard eh, praktično ni nič eh, bilo uporabljeno strani držav članic in država se nadaljuje. Hvala lepa, gospa Petir. Na vrsti je gospa Kiniči. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Zmanjševanje nezaposlenosti pri mladih je ena največjih izzivov v naslednjih letih vključuje in zadeva vse države članice Evropske unije. E, na stopnje nezaposlenosti mladih so prav e, zaskrbljujoče, ogromno jih ne najde dela in zaradi tega morajo se izseliti. To velja tudi za Italijo, odkudar prihajam. Nova Evropska komisija bo morala e, predstaviti nov program zakona za to, da bi imeli večje investicije, več delovnih mest in stabilizacijo trga dela. Na ta način bomo uh, bolje reševali uh, krizo, ki obstaja, vendar to samo po sebi ni dovolj. Gospodarski razvoj je nujen za to, da se ustvarijo nova delovna mesta. Potrebujemo fleksibilnost pri uporabi javnih skrbi Eh, sredstev, eh, brez njih bo rast zelo težka oziroma težavna. In zaradi tega sem tudi glasovala za to rezolucijo. Hvala lepa, gospa Činiči. Na vrsti je gospa Šlajn. Grazie, Presidente. Hvala, gospa Eh, gospod predsedojoči, glasovala sem za, eh, čeprav nisem slišala dovolj eh, močnih argumentov za to temo, ki je v Italiji zares pereče, 70 odstotkov mladih je nezaposlenih. Ravno tako je dobro, da garancijo za mlade razširimo na 30 let ampak eh, dosti krat eh, še vedno slišim med eh, mladimi, želel bi si otroka, pa ne vem, kako ga bom lahko vzdrževal. Važno je najti prave vire v tem programu in zato moramo še bolj sodelovati s komisijo. Tudi več argumentov sem želela slišati o. Um, prekarjatu, kajti ni jasno, kakšne uh, vrste delovnih mest želimo ustvariti za mlade. Uh, želimo uh, neko vzdržno prihodnost in upam, da se tega zavedamo, da je to odgovornost do novih generacij. Ne gre samo da ustvarimo delovna mesta, ampak da so to delovna mesta, ki omogočajo vzdržno uh, prihodnost in organizacijo kulture ter raziskav. Hvala lepa, gospa Šlajn. Na vrsti je gospa Komi. Hvala lepa, glasovala sem za, kaj ti podatki o nezaposlenosti mladih so alarmantni. Zahtevajo vse naše skupne napore, ne glede na politično barvo. To je ena od prednostnih nalog. Popolnoma sem prepričana, da možnost zaposlovanja za mlade jim omogoča, da gradijo svojo lastno prihodnost, pa tudi našo prihodnost. Eh, mladi so nove moči na trgu dela in predstavljajo eh, nekaj, kar moramo gojiti in za kar moramo skrbeti. Eh, Potrebujemo pravo povezanost, integriranost med Evropsko unijo in državami članicami. To mora biti najboljša rešitev. Eh, garancijski sklad v Italiji je bil eh, razširjen na 29 let, ampak to bi morale storiti tudi druge države članice, kar bomo seveda povezali tudi z eh, bolonskim procesom in njegovo harmonizacijo. Hvala lepa, gospa Komi. Na vrsti je gospod Zdehovski. Vážený pane prezidente, děkuji za slovo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Glasoval sem za resolucijo, podariti pa moram, da imam resne zadržke glede tega, kar je bilo rečenega o besedilu Ne bi nam reč rad, da se osredotočamo samo na eh, kratko trajne probleme, eh, to je ustvarjanje delovnih mest. Treba razmisliti tudi o sistemskih, dolgotrajnih rešitvah. Treba je eh, uporabiti najboljše prakse iz Avstrije, Nemčije ali Švice, kjer poznajo dvojni izobraževalni sistem. Nekaterim državam eh, dolgo ni uspelo posvetiti zadostne pozornosti eh, izobraževanju mladim in temu, da bi, jih, eh, da bi jim dali ustrezne eh, veščine in zato se je tudi zgodilo, kar se je. Hvala lepa, na vrsti je gospa Zaborska. Hvala lepa, eh, gospod predsedujoči. Ne podpiram ukrepov, ki so namenjeni le eni. Eh, družbeni skupini, še posebej, ko govorimo o brezposelnosti. Zavedam se, da se je treba spopasti z brezposelnostjo mladih, da je to prioriteta, vendar pa bi bilo bolje, če bi sprejeli ukrepe, s katerimi bi ukrepili solidarnost, medgeneracijsko solidarnost. Takšen ukrep bi lahko bil podpira družinskim podjetjem, družinska podjetja mladim dajo veščine in delovne izkušnje. Poleg tega pa je to priložnost, da se od staršev naučijo odgovornosti in uh, poslovnega duha, kajti ravno zaradi pomankanja podjetništva je tudi prišlo do krize. Uh, Rada bi, da komisija analizira poslovno okolje, v katerem delujejo družinska podjetja in da predlaga zakonska besedila, s katerim bi lahko olajšali delo družinskim podjetjem in ki bi upoštevala posebne potrebe, ki jih takšna podjetja imajo. Hvala. Hvala lepa, gospa Zaborska. Na vrsti je gospod Wolf. You, Mr. Hvala lepa, gospod predsedujoči. EKR je predstavila predlog spremembe. Eh, konzervativna stranka Združenega kraljestva je to tudi podprla. Mi menimo, da je treba omogočiti eh, prosti pritok, ampak samo kvalificiranih delavcev. To kaže na to, da so eh, britanski konzervativci tudi euroskeptiki. Uh, v eh, Združenem kraljestvu posode eh, po Evropi je prišlo do nižjih plač in vse više brezposobnosti. Ampak mi menimo, da bi morali države članice biti tisti, ki odločajo o tem, kako prepustne so njihove meje in odločati o tem, kateri kvalificirani delovci lahko pridejo, ne samo iz Evrope, posod, po svetu. Sami naj odločajo o tem na podlagi točkovnega sistema, kdo prihaja v države članice. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Wolf. Eh, to je bila razložitev glasovanja pri resoluciji o zaposlovanju mladih. Zdaj pa razlaga glasov pri eh, resoluciji o situaciji v Iraku. Gospod Vojkt. President. Gospod predsedujoči, spoštovani kolegi, tisti, ki ste še tu. Sem nov član tega parlamenta, zato moram priznati, da me eh, preseneča, da uh, je zdaj v tej dvorani le še deset poslancev, čeprav naj bi to zasedanje potekalo do 14. Jaz sem glasoval za resolucijo o Iraku, vendar pa mislim, da s tem ne bomo ničesar dosegli. Celotna regija popolnoma destabilizirana. Sprašujem se, kaj je vojna eh, ZDA in njihovih zaveznikov eh, prinesla, če eh, so tam ljudje še vedno predmet mučenja, zlorabe in ustrahovanji. Celotna regija, kot sem dejal, je destabilizirana. Spričo nastalih razmer sem pripričan, da je treba storiti več tam je največji eh, rezerva nafte v tisti regiji. Ne vemo pa, ali se bo jutri eh, eh, še naprej izvajalo šariatsko pravo in bodo eh, kristijani eh, zatreti, zatrti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Fojgt. Najjasno povem, razložitev glasovanja poteka po glasovanju, zato da posamezni poslanci lahko obrazložijo kako in zakaj so glasovali. Namen tega dela ni, da mu prisluhnejo vsi ostali poslanci. Razumem, da ste nekateri to podprli. Naj pa povem tudi, da tudi pri nas doma uh, čisto običajno, da ljudje na galeriji uh, ne smejo sodelovati uh, na takšen ali drugačen način gospoda Karverja ni več, čeprav se je javil k besedi, ampak s tem smo eh, zaključili eh, z razložitvijo glasov pri Iraku, zdaj pa obrazložitev glasov eh, o resol za resolucijo eh, o eh, nasilju med Izraelom in Palestino. Gospod Vojkt. Gospod predsedujoči, hvala lepa, da ste mi še enkrat dali besedo. Glasoval sem za resolucijo vendar pa mislim, da besedilo ni šlo dovolj daleč. Včeraj v razpravi je gospod Lambsdorff govoril o pravici eh, Izraela do samoobrambe. Mislim, da bi morali v besedilu dopisati, da mm, država kot je Palestina, ki je okupirana že več kot 40 let, Eh, okrog katere je bil zgrajen zid, da ta država, kjer eh, na deset, sto tisoče ljudi živi v begunskih eh, tepriščih v sosednjih državah, ima tudi pravico do samoobrambe. Jaz se seveda zauzemam za to, da tam spet vzpostavimo mir. Upam, da bomo s to resolucijo in drugimi aktivnimi političnimi ukrepi k temu prispevali. Upam pa, da bomo na koncu dosegli mir. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Voigt. Wir sind damit am Ende der Stimmerklärung. Hvala lepa, s tem smo zaključili z obražitve glasov pri resoluciji o stopnevanju nasilja med Izraelom in Palestino. Eh, tisti, ki ste še tu, vam želim srečno pot domov, eh, lepe počitnice, vsem, ki so mi pomagali levo in desno z menoj in tudi tolmačem bi se rad presrčno zahvalil. Vsi ste si zaslužili počitnice in dopust, vsem želim srečno pot domov. Eh, še gospod Vali ima postopkovni eh, komentar. Eh, hvala, gospod predsedujoče, hvala, da ste mi dali besedo. Žal mi je, da govorimo tako prazni dvorani, kot ste ravno kar omenili. Eh, tukaj nas res debelo plačujejo, da opravljamo svoje delo in če za to dobivamo denar, potem to moramo početi čim bolj koherentno in kompetentno po mojem ne spoštujejo nove kolegice in kolegi to delo. Slišal sem um, izjave v popolnem kaosu uh, in uh, razlagali so, da morajo hitro oditi, ker uh, se jim mudi na letalo, ampak za to niso plačani. Plačani so za to, da opravljajo svoje delo in to popolnoma resno. Also, kolegi, Sie sind neu, deshalb... Gospod, uh, uh, novi ste, zato ste vam tudi dal besedo. Naj pa povem, da eh, ste vsi plačani tudi zato, da se držimo pravil. Ima še kdo postopkovni komentar glede poslovnika? Uh, uh, Hvala lepa za odlično vodenje tega zasedanja, gospod uh, predsedujoči. Zadnji govornik je bil nekoliko nepošten do poslank in poslancev, ki mogoče nimajo nobene druge alternative, kot da sedaj ujamejo letalo. Um,